Good morning, everybody. Dobro jutro vsem, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani obiskovalci, prosim, usedite se na svoje mesta. Začenjamo z drugim dnem zasedena našega odbora. Na samem začetku naj povem, da bomo spremenili dnevni red, točka 16, poročilo Šnelhar o njem bomo glasovali danes popovdne. Danes popovdne. Točka 16. Gre za zdravstvena pravila za živalske, živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. In potem imamo tudi predlog gospoda Kramerja in Anje Weisgerber. To je rezultat včerajšnje razprave. In to je predlog, o katerem bomo glasovali po točki 17, po vseh točkah, o katerih bomo glasovali. To je kontroverzna točka o lučeh in o komitologiji. Naj povem, da imamo veliko skupino obiskovalcev. Obiskovalci Dagmar Odberend, naše kolegice, torej prisrčno dobrodošli. And, uh, let me announce that... In naj povem še, da bo morda prišla tudi televizijska ekipa iz Nemčije, predvsem, ko bomo glasovali v lučeh brez usmerjenega svetlobnega snopa. In naj napovem še nekaj. Tega si ne želite. Prav o tem bomo glasovali kaj tako na začetku. Torej, naj povem še, da imamo novega člana osebja. To je Marcela Graza, Češke in je na delovnem mestu tajnice. Lahko ostanete, prosim. Uh, and, uh, maybe very last announcement. In še zadnje sporočilo. Rad bi razdelil doseje o Gazi. Prejšnji teden sem se sestal z ministrom za zdravje iz Egipta in pozvali k pomoči, k pomoči, kar se humanitarne pomoči tiče. In vsa obvestila o tem bom razdelil vsem članom odbora. To je vse. Tako, sedaj pa prehajamo na točko 10. Gre za zdravstvene pomisleke v zvezi z elektromagnetnimi polji. To je poročilo Frederike Ries,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 Samo eno minuto potrebujem, gospod eh, eh, predsednik. Zahvaljujem se vsem kolegom za njihov interes in številne prispevke eh, za to poročilo. Seveda ne moram tega podpreti vsem. Želim imeti doseči določeno ravnotežje, ki bo pomenilo zaščito na tem področju okolja, pa tudi spoštovanje načele subsidijarnosti. Nekaj bi rekla v zvezi z amandmaji, ki se nanašajo na prvi odstavek in sicer sicer se nanašajo na zahtevo eh, uvajanja strožjih mejnih vrednosti in o tem smo razpravljali že na plenarnem zasedanju v zvezi z mojim prejšnjim poročilom, to je bilo septembra 2008 in takrat sem s profesorjem Trokateljem in eh, gospo Ferrero lahko potem dosegli eh, strinjanje glede večino teh predlogov sprememb, zlasti naprimer številko 14 in lahko rečemo, da je to bilo že predloženo septembra mesecu in je takrat že do, eh, pravzaprav bilo deležno eh, skoraj popolnega soglasja. Kar zadeva, kot vemo, eh, kot vemo je sedaj mejna vrednost 41 voltov na meter in v Evropi so tudi predeli, ki so zahtevnejši, naprimer v Bruslju, v prestolnici in 15. Eh, marca bomo prišli na 15 voltov na meter in eh, to bo seveda pozitivno vplivalo tudi na zdravje vseh kolegov tukaj in nobenih posledic ne bo tudi, eh, kar zadeva težavnosti ali bolj težkega dostopa. Hvala lepa, toliko sem želela povedati. Hvala lepa. Nihče drug od poročavcev v senci, tako da kar prehajamo na glasovanje pripraviti si glasovalni seznam in glasovalne kartice. Prosim, še kolegica želi besedo? Solamente para advertirle, porque creo que en su lista... Da, želela sem samo opozoriti na nekaj. Ustni predlog spremembe 26, predlogu spremembe gospe Berger, tukaj v zadnjem odstavku pozivamo industrijo in oblasti, torej ta in manjka. Verjetno je to tipkovna napaka, to sem želel sporočiti. Was, uh, my, my, my, my thank you, thank da, to je bila moja dožnost, da bi jaz povedal. Hvala lepa, da ste me spomnili na to. Tako, začenjam s predlogom spremembe 14 van Nistelroja za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo, konec glasovanja, 19 za, 21 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 15, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 19 proti. Prav ste imeli, hvala lepa, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, zdaj predlog sem 16, kajti vsi not za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17, Adamo in ostali za, Se upravičujem, pravi predsednik, tudi ta je brezpredmeten, tako da sedaj prehajamo na 18. Lukas iz Lebega Adamu. Glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 12 proti, sprejeto. Drugi del za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, glasujemo, preverjamo predlog spremembe 20. Konec glasovanja. 33 za, 10 proti, z jasno večino sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvaindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Triindvajset, glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24. Ayala Sender, za, proti, vzdržani, sprejeto. 25. Za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, glasujemo o 25. Konec glasovanja. 15 za, 31 proti, zavrnjeno. 27 z ustnim predlogom spremembe. To imate v vaših dosjejih. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Preverjamo 27 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 12 za, 32 proti, z veliko večino zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 30. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 26. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31. Ajala Sender, za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto, 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 36 Peterle za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 Keti Sinot za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 40 za, proti, preverjamo elektronsko, 40, 40, Adamo Luka Sisler Bega, glasujemo, konec glasovanja. 33 za, 14 proti, sprejeto. 41 Ayala Sender za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. Se oporečujem, pravi predsednik, zavrnjeno, 43 za, proti, vzdržani, sprejeto, 44 za, proti, vzdržani, sprejeto, 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 46 za, proti, vzdržani, sprejeto preverjamo elektronsko, 46, glasujemo, konec glasovanja, 23 za, 23 proti, zavrneno. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave. Predlog spremembe dve. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ena. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Tri. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest. Za. Proti vzdržani, preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 6. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 23 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Za, proti, vzdržani. preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 5, Kathy Sinod. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 15 proti, z jasno večino sprejeto. 7 za, proti, vzdržani sprejeto. 8 za, proti, vzdržani sprejeto. 10 za, proti proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9 za proti vzdržani preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 za, 10 proti sprejeto. Predlog spremembe 11 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o snutku poročila kot celoti, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 43 za, en proti, trije vzdržani, z veliko večino sprejeto. Čestitke poročevalki Frederike Žiz. Gospod Musakio, postopkovno vprašanje. Eh, scusa, volevo avere, eh... Se upravičujem, gospod predsednik. Želel bi prositi, če bi bilo možno sedaj glasovati o mojem poročilu, o ribištvu kajti. Sestav se bom z mojimi obiskovalci tako, da bi prosil, če bi lahko glasovali o tem najprej. Sono pochissimi voti, quindi se è possibile. To je zelo kratko glasovanje če bi bilo možno, bi vam bil zelo hvaležen. Item 18. Okay. Are there here any objections for... Ali kdo ugovarja? Ne? Se si strinjate? Ne? Gospod Kramer, postopkovno vprašanje, prosim, na hitro. Samo sekunda. Torej, rad bi spomnil na to, da običajno nismo upoštevali takšnih individualnih terminov in eh, morda bi ne smeli spreminjati tega načela. Okay, if it is objection, I will... Dobro, če ugovarjate, potem tega ne bom dovolil. Prav, torej izjemoma, gre za točko 18, bomo to dovolili. Torej, točka 18, poročilo gospoda Musakja, pripravite glasovalne sezname. Poročevalec ne želi spregovoriti na to temo, tako da bomo kar glasovali. Predlog so nebe dve za. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. 7, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4, za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. 35 za, 10 proti, z veliko večino sprejeto. 2 identična, 8 in 9 za, proti. Vzdržani, preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 24 proti, zavrnjeno. Naslednji brezpredmeten, sedaj pa predlog spremembe 5, poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto, šest za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe ena za, proti, vzdržani sprejeto, sedaj pa še končno glasovanje, elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 45 za, 2 proti, 1 vzdržan. Čestitke gospodu Musakiju. colleagues, don't laugh. Ne smete se, kolegice in kolegi, volitve prihajajo. Tako, naslednja točka na našem dnevnem redu je točka 11. To je poročilo gospe Karolinje Lukas. Lahko kar preidemo na glasovanje. Da, hvala lepa. Iščem svoj glasovalni seznam. So, let me start with compromise. Torej, začenjamo s kompromisnim predlogom ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dve, za, proti, vzdržani, sprejeto kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni, se oprečujem, pravi predsednik, 4 za, proti, preverjamo elektronsko. Gre za konsolidirani predlog spremembe 4. Glasujemo. preverjamo konsolidirani predlog spremembe 4. Konec glasovanja. 35 za, 8 proti. Sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani sprejeto kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 15 in 16 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto, konsolidiranje 18 za proti vzdržani preverjamo elektronsko. Glasujemo, preverjamo konsolidirani predlog 18. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 35 za 9, 10, 9 proti 1 vzdržan, sprejeto. Kompromisni predlog 19 za proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 20 za proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 21 za proti vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog 22 za proti vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, 22, konec glasovanja, 36 za, 11 proti, nihče vzdržan, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto konsolidirani predlog 24 za proti vzdržani sprejeto, 25 za proti vzdržani sprejeto, 26 kompromisni predlog za proti vzdržani sprejeto. Tako se da pa predlog spremembe 12. Preskočili smo. Karolin Lukas, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 13 za proti vzdržani sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, glasujemo, preverjamo predlog spremembe 102. Konec glasovanja, 34 za, 12 proti, sprejeto. predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 19, gospod Lukas, za. Aha, preskočil sem en predlog spremembe. 17. Gospe Lukas za proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa predlog spremembe 19 za 19. Se upravičujem. Gospa Lukas, za, proti, vzdržani, sprejeto. In to že kar v prvi uri glasovanja, toliko napak. Naslednji brezpredmeten, potem naslednji umaknjen, tako da glasujemo o 24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 Prav predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o inti 8 za, to je na koncu iste strani, proti vzdržanje sprejeto. Sto šestintrideset gospa Ek za proti vzdržanje sprejeto. 139. Ne, 140, pravi predsednik Lyotard, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vračamo se na 139, za, proti, vzdržani, sprejeto. 142, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 141. Na naslednji strani imamo predlog spremembe 151. glasujemo. Nič ni zapisano, da bi bil predmeten, tako da glasujemo o ja, 151. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Mislim, da moramo glasovati o predlogu strenbe 34, glede člena 6. Postopkovno vprašanje. Se opravičujem. Mislim, da bi ena petina moral biti prespredmeten, kajti če se ogledamo, prejšnjo stran je zapisano, da je del celotnega niza predlogov spremembe Wickman, Pohjamo in tako dalje. In mislim, da bi moral spadati v ta sveže. Okay, I'm sorry, I have no indication in a... Se upravičujem, torej nič ni bilo zapisano ob tem predlogu spremembe. Glasovali smo. vendar pa dobro, bila je napaka v mojem doseju, ni bilo nič zapisano. Tako. Zdaj pa člen 6, predlog spremembe 34, Karolin Lukas. Se vsi strinjate? Postopkovno vprašanje. Mislim, da ste izpustili 158. Gospod predsednik, 158 tukaj gre za člen 5, prvi odstavek in ta naj bi bil združljiv. Torej, če je pripomba v mojem dosegu prava, potem je zapisano, da imamo dva identična, 157 in 158. In da postane brezpredmeten, če je bil kompromisni predlog 16 sprejet. Poročevalec se strinja. Tako, 34. Poskušamo še enkrat. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. In ta 10. Za. Proti. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 46 za, nihče proti, <laughs> nihče vzdržan. Vsi ste bili za. I think that, that my eyes are nearly okay, but you change your mind. Torej, mislim, da dobro vidim, vendar pa zelo hitro spreminjate svoje mnenje. Morda so luči pravi, gospod Bovis. Prav. 187. 187, gospod Liotar, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva jezikovna. Nadaljujemo še 43, Karolin Lukas, za, proti, vzdržani, sprejeto. 188, Krupa, za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. 188. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 21 proti. Sprejeto. In ta 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Krupa 189 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji brezpredmeten, sedaj pa 190 za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo, preverjamo predlog spremembe 190. Konec glasovanja. 25 za 21 proti, sprejeto. 192, čibi za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 identična, 198 in 199 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 201, Lena Ek, za, proti, vzdržani, sprejeto. 202, Karolin Lukas, za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 36 za, 13 proti, z veliko večino sprejeto. 203 Korhola Matiju za, proti, vzdržani sprejeto. 204 za, proti, vzdržani sprejeto. Prosim, zelo težavno je glasovati, če je toliko hrupa v dvorani. Naslednja stran 47. Gospe Krupa za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48. Liotar za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1. Lukas za, proti, vzdržani, sprejeto. 49, ek za, proti, vzdržani, sprejeto, 50 za, proti, vzdržani, sprejeto, 51, ustni predlog spremembe zelenih, za, proti, vzdržani, sprejeto, 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 53 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto, 55 za, proti, vzdržani, sprejeto, 54 za, proti, vzdržani, sprejeto, 56 za, proti, vzdržani, preverjamo, krupa 56, glasujemo, konec glasovanja. 26 za, 25 proti, sprejeto. 58, Miller Westlund za, proti, vzdržani, sprejeto. 3, Lukas za, proti, vzdržani, sprejeto. In ta ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji brezpredmeten, pet, 59, krupa za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno in ta dve za, proti, vzdržani, sprejeto. In ta tri za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 62 za, proti, vzdržani, sprejeto, 63 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko, 63 ljota, ste vsi glasovali, konec glasovanja, 32 za, 20 proti, nihče vzdržan, sprejeto in ta štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, 64 za, proti, vzdržani, sprejeto, naslednji je bil umaknjen, naslednji je brezpredmeten, 66 olajoš za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, 66, Peter Olajaš, Konec glasovanja. 35 za, 15 proti, sprejeto. 68 Lukas za, proti. Ne dvigujete rok, moramo preveriti. 68 Lukas, glasujemo. Konec glasovanja. 36 za, 18 proti z veliko večino sprejeto. Naslednji je bil umaknjen. Sedemdeset, Lyotard, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Preverjamo. Predlog spremembe 70, gospa Liota, glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 22 proti, sprejeto. 3 je identični, 4 je identični, 7, 71, 72 in, in ta 5 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako smo že na zadnji strani. 77, ek za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva identična, Lukas in Liotar, 8 in 79. A, postara sta brezpredmetna. Tako da sedaj 80, ko hola Matiju, za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 80, korhola. Matiju. Konec glasovanja. 19 za, 33 proti, zavrnjeno. 81 liotar za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 je brezpredmeten, 83 krupa za proti, vzdržani, sprejeto. 85 za proti, vzdržani, sprejeto. 86 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 87 za proti, vzdržani. vzdržani, preverjamo elektronsko. Vikman 87. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, 26 proti. Sprejeto. Čestitke. 88 Lena Ek za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 ek in ustni predlog spremembe zelenih za, proti, vzdržani, sprejeto, 90 krupa za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In sedaj končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 54 za, 1 proti, 1 vzdržan. Čestitke.

točka. Gre za poročilo gospe Linde McCaven eh, in predlog zakonodaje, eh, ki zadeva prostovoljno sodelovanje organizacij v sistemu skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo IMAS. In najprej sprašujem poročevalko, če lahko gremo takoj na glasovanje. Tako je, najlepša hvala. E, torej, prosim, če se pripravite na glasovanje in e, pojdite nazaj na svoje mesta, zato da lahko začnemo. Počakal bom nekaj trenutkov, da dobite vsi v roke seznam glasovanja. Ste vsi pripravljeni? Prav. E, gremo na predlog spremembe 5. Za. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 je brezpredmeten, 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, 48 za, proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 50 za, proti, vzdržani, sprejeto, Vzdržani, zavrnjeno. 51. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjeno. Dvanajst. Kdo je za? Proti? Vzdržani, preverimo elektronsko. Glasujemo, preverjamo, preverjamo predlog spremembe dvanajst. 32 za, 19 proti, sprejeto. Predlog spremembe 13 za, proti, 4 roke so se samo dvignile. Preverimo elektronsko. Gre za predlog spremembe 13. Glasujemo. Konec glasovanja. 47 za, 2 proti, 1 zdržan glas, jasno sprijeto. Na to naslednji postane brezpred, eh, brezpredmeten, 52 Vers Gerber, ta je zavrnjen, 55 Holm za, proti, vzdržani, zavrnjen, 14 za, proti, Vzdržani, preverimo elektronsko. 14. Predlog spremembe 14. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 29 proti, torej zavrnjen. 15. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. 16 za, proti vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 58, eh, tu glasujemo po delih, kdo je za prvi del, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prehajamo na 59. Holm. Kdo je za, kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. 18. Za, proti, vzdržani, sprejet. 60. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19. prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. 19. predlog spremembe, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. 33 za, 20 proti, sprejet. Na naslednji strani imamo predlog spremembe 61. Ta je brezpredmeten, tudi naslednji je brezpredmeten. 19. predlog spremembe, drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 60. tretji del, kdo je za, proti. Preverimo elektronsko, 60. predlog spremembe, tretji del. Konec glasovanja. 20 za, 33 proti, zavrnjen. 19. tretji del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. bomo preverili 19. tretji del. Začete glasovanja. Konec glasovanja. 33 za, 22 proti, sprejet. 62, prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 63, prvi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62, drugi del. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 21. del, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejet. 22. del, za, proti, vzdržani, sprejet. Naslednja dva sta brezpredmetna. 64. Eh, gospa Sartori, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62 četrti del, kdo je za? Preverjamo, preverjamo, Sartori. Sartori 64 sedaj preverjamo. In si torej preverjamo predlog spremembe 64. Konec glasovanja. Ne. To je nemogoče. to ni moja napaka. Ne, nobenih rok ni bilo. Torej, jasno je bilo torej, sprejeto. Ta predlog spremembe je bil sprejet. Sedaj gremo na 23. del. Kdo je za? Proti. Vzdržani, preverimo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 33 za, 21 eh, proti, sprejet. 62, peti, peti del. Kdo je za? Ta je brezpredmeten. Potem dva identična, 62, šesti del, 63, tretji del. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 63. četrti del. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejeto. Verjetno. Naslednji je brezpredmeten. Bomo preverili 63. Res je, sprejeto je bilo. 63. četrti del. Preverjamo elektronsko. 63. četrti del. Konec glasovanja. 39 za, 16 proti, torej dejansko sprejet. Naslednji je brezpredmeten, 65. Gospa Sartori. Kdo je za? Proti. Preverimo. Glasujemo. 65. Smo pri predlogu spremembe 65. Konec glasovanja. 28 za, 26 proti, sprejet. 21, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 66, gospe Sartori, kdo je za? Proti, preverimo elektronsko. 66, začete glasovanje. Konec glasovanja. 29 za, 23 proti, sprejet. 67 za. Proti. Bomo preverili. 67 preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 41 za, 13 proti, sprejet. 68 za. proti. Vzdržani sprejet. 69 za, proti, vzdržani sprejet. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Naslednji je brezpredmeten, 72 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 73 za, proti, vzdržani, sprejet. 74 za, proti. Bomo preverili. Predlog spremembe 74. Glasujemo. Konec glasovanja 21 za, 33 proti, zavrnjenje. 75 doj za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76 prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76 drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 77 za, proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. 78 preverjamo. Glas, gla, konec glasovanja. 20 za, 33 proti, torej je zavrnjen. 79. Ločeno glasovanje po deli, kdo je za prvi del. Pro, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 80. Gospe Sartori, kdo je za, kdo je proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 81 za, proti, vzdržani, sprejet. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Dva identična, 85 in 86, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 88 za, proti. Preverimo elektronsko. 88, to je predlog spremembe gospoda Ziberja in Bergerja. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 32 proti, zavrnjen torej. 89, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 90, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 92, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 93. Naslednji je brezpredmeten, 93 za, proti, vzdržani sprejet. 94 za, proti, vzdržani sprejet. 95 do je za, proti, vzdržani sprejet. 27 ločeno glasovanje, kdo je za prvi del, kdo je proti, vzdržani sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejet vzdržani, sprejet. 96 za, proti, vzdržani, sprejet. Hol 97 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko, preverjamo 97, glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 26 proti, torej zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 98 do je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 99. Eh, tu gre za eh, ustno dopolnilo. Eh, predlagam ustno dopolnilo oziroma ustni predlog spremembe. To moram dati torej na glasovanje brez ustnega amandmaja. Kdo je za? Kdo je za 99? Proti? Vzdržani? Sprejet. 29. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. 100. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 30. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 101. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjeno. Sto dva, ločeno glasovanje po delih kdo je za prvi del predloga spremembe, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del. Za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko, glasujemo. Glasujemo drugi del predloga spremembe 102. Konec glasovanja. 27 proti 27, zavrnjen torej. Tretji del. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani. Tudi to bomo preverili, elektronsko preverjamo tretji del. Konec glasovanja. 27 za, 26 proti, sprejet torej. 31. Ta je brezpredmeten, se mi zdi ali je ta tretji del pravzaprav potem smiseln sam po sebi. Nisem prepričan, vendar tako, tak je rezultat glasovanja. Sicer bo treba to eh, pregledati, to ne moremo sedaj reči, ali je smiseln sam zase ali ne. No, sedaj dajem na glasovanje predlog spremembe 31. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na priloge. 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto, 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 104, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 105 doj za, proti, vzdržani zavrnjen, 106 doj za, proti, vzdržani zavrnjen, 107 doj za, proti, vzdržani zavrnjen, 36 doj za, proti, vzdržani sprejet, naslednji postane brezpredmeten, potem tako naprej. Gremo torej na našo zadnjo stran. Dvanajst, sto dvanajst, smo pri sto dvanajst in eh, lahko dam to na glasovanje, nobenega problema ni. Kdo je za sto dvanajst? Proti, vzdržani, preverimo elektronsko, Glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, 31 proti, zavrnjen. 113. Kdo je za, kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. 114. Kdo je za, proti? Vzdržani, zavrnjen. 115 za, proti? vzdržani, zavrnjeno 37, za, proti, vzdržani, sprejet, 116, doj za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 117, doj za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38, uvodne izjave, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 doj za, proti, vzdržani, sprejet. 40 doj za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 41. Kdo je za? Proti, Vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 23 proti, sprejetje. 42, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Naslednji je brezpredmeten, 44, Jans Holm. Kdo je za? Proti. Sedaj glasujemo o predlogu sprememb 44. 43. Nekdo popravlja. Napaka dejansko 43. Na glasovanje dajem predlog spremembe 43. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 44. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 45. In eh, potem eh, tudi 3 dva identična, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Potem predlog spremembe štiri, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Potem osnutek poročila, kot eh, je tako spremenjen, sedaj dajemo to na glasovanje in glasujemo. Konec glasovanja. 52 za, eden proti, en vzdržan glas, kar pomeni, eh, sedaj eh, glasujemo še eh, potem tudi o osnutku zakonodajne uredbe. Glasujemo. Konec glasovanja. 52 za, en proti, en vzdržan glas. Čestitke, moje čestitke, gospe Lindi McCaven, poročevalki. Najlepša hvala.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 Next item on our agenda is... Naslednja točka je točka 13. E, gre za poročilo gospoda Salvatoreja Tarelle e, in e, za sistem skupnosti za podeljevanje znaka za okolje. Hvala lepa, grazie. Začnimo, začnimo s postopkom glasovanja. In sicer imamo dva kompromisna predloga in sicer eh, kompromisni predlog 1 in 6. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Potem kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 5. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 3. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Torej, sedaj bomo vzeli, imamo tiste predloge sprememb, ki postanejo brezpredmetni in gremo na 53 na naslednji strani. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. ITRE 13. Kdo je za? Proti, vzdržani, preverimo elektronsko. ITRE 13. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja, 38 za, 11 proti, torej sprejeto. 5. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 54 deblasijo, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko, glasujemo, preverjamo 54. Konec glasovanja. 35 proti, 14 proti, torej sprejeto. Predlog spremembe šest, ki postane brezpredmeten, sedem, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 57. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 58 eh, z ustnim predlogom sprememb s strani zelenih. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. Eh, 59 Johna Bowisa po delih, treh del, v treh delih, kdo je za prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo, na, gremo naprej, naslednji je brezpredmeten, ITRE 14, kdo je za proti, vzdržani, zavrnjen. Imko sedem, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Naslednji je brezpredmeten, 61, gospe Korbej, kdo je za? Proti. Bomo preverili elektronsko, predlog spremembe 61. Glasujemo. konec glasovanja. 19 za, 29 proti, torej zavrnjen. Gremo na predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Naslednji je brezpredmeten. ITRE 16, če se ne motim. Kdo je za? Proti vzdržani. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 21 proti, torej je sprejeto. 65, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 11. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. naslednji je brezpredmeten in tako naprej, smo pri predlogu sprememb 14. Kdo je za, kdo je proti? Vzdržani sprejeto. 70. Kdo je za, kdo je proti? Vzdržani sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, tudi naslednji. Potem smo pri kompromisnih predlegih. 75, eh, John Bowis, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Se, 76, kdo je za? Proti. Vzdržani, preverimo elektronsko. 76 preverjamo. Konec glasovanja. 32 proti, 19 proti, torej je jasno sprejet. Naslednji je brezpredmeten, smo pri 77, kdo je za? Kdo je proti? Bomo preverili. Predlog spremembe 77, glasujemo. konec glasovanja, 37 za, 13 proti je sprejet. 79, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 17, ločeno glasovanje, kdo je za prvi del, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto preverjamo elektronsko, drugi del preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 34 proti, torej zavrnjen. 78. Sartori Bowis, kdo je za? Proti. Vzdržani, preverimo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 24 proti, torej sprejet. Naslednja dva sta brezpredmetna, 18. Predlog spremembe 18. Do je za. Proti, vzdržani, sprejet. 80. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. 81. Kdo je za? proti, vzdržani na socialisti. Od socialistov nihče ni dvignil roke. Ne vemo, kakšno je njihovo mnenje. Bomo preverili. 81 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 8 za 41 proti, torej jasno zavrnjen. Itre 25. 25. Itre 25. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani zavrnjen. Imko 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. 82. Kdo je za? proti. Vzdržani, preverimo elektronsko. Preverjamo 82. Začetek glasovanja. Konec glasovanja, 33 za, 17 proti, torej je sprejet. 19. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, ITRE 26, kdo je za? Proti. Vzdržani bomo preverili elektronsko. 26 preverjamo. Konec glasovanja. 33 za, 16 proti, sprejeto. Naslednji naslednji štirje so brezpredmetni. 85 deblasijo. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Naslednji je brezpredmeten. Nitre 27. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprejeto. Dva identična. Itre 28 in Minko 12. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprejeto. ITRE 30. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. ITRE 31. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. 32. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Preverimo elektronsko. 33. Glasujemo. Konec glasovanja. 38 za, 13 proti, sprejeto. 24 poročevalca, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. 87, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Imko 13, doj za. Proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, imko 13, začete glasovanja, konec glasovanja, 26 za, 28 proti, torej je zavrnjen. 88 deblasijo, za, proti, vzdržani, sprejet. 89, eh, hasi kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. 90 de Blasio, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 de Blasio, kdo je za, kdo je proti, bomo preverili, preverjamo 91, glasujemo in konec glasovanja. 30 za, 24 proti, sprejeto. Naslednji brezpredmeten, 27 doj za, proti, vzdržani, sprejeto. 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji brezpredmeten, 94, kdo je za, 95, kdo je za, kdo je proti. Bomo preverili elektronsko začetek glasovanja. Konec glasovanja, zdaj, sedaj je jasno. 48 za, 5 proti, nobenega zdržanega glasu, torej sprejet. 102. Gospod Lebeh, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. ITRE 34, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 103, Gardini, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 29, poročevalca, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 35 in ko 15, dva identična, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 34 za, 20 proti, torej je sprejeto. 104, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Naslednji, naslednja dva sta brezpredmetna, 32 lebe, kdo je za? proti. Vzdržani. Bomo preverili, elektronsko preverjamo začetek glasovanja. Konec glasovanja. 38 za, 15 proti, torej je sprejet. ITRE 2, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. 33, kdo je za? proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili 33, začete glasovanja, konec glasovanja, 30 za, 24 proti, torej sprejeto. 34. Kdo je za? Glasujemo o 34. To je vaš predlog? Ni pa predlog moje skupine. Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. Imko ena, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, Bomo preverili. Preverjamo imko ena. Konec glasovanja. 35 za, 20 proti, torej je sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 36 Sartori Bowis. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, preverimo. Preverjamo elektronsko, začete glasovanja. Konec glasovanja. 25 za, 26 proti, torej je zavrnjen. ITRE 3, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. IMKO 2, kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, vendar bomo preverili, preverjamo IMKO 2. Konec glasovanja, 25 za, 27 proti, torej je zavrnjen. 37, kdo je za? Kdo je proti, vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 38, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto bomo spet preverili predlog spremembe 38. Konec glasovanja. 42 za, 11 proti, torej je sprejet. Naslednji je brezpredmeten. ITRE 4, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 39. Ne, ta je brezpredmeten. 41. Bikman Doyle. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Itre 5 in imko 3. Kdo je za? Kdo je proti? Bomo preverili. Itre 5 in imko 3. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 30 za, 23 proti, torej sprejeto. ITRE 6, to je za. Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. 43, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten in ko 4, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. ITRE 7, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, itre 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, itre 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, itre 10, za, proti, vzdržani, sprejeto, 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, imko 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, imko 6, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 44. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 45 postane brezpredmeten, Sedaj pa glasujemo o osnutku poročila v celoti in sicer glasujemo elektronsko. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. 52 za, 1 proti, 2 vzdržana glasova. Sedaj pa moramo še glasovati tudi o osnutku zakonodajne resolucije. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. 51 za, nihče ni proti, dva vzdržana. Vse čestitke gospodu Salvatoreju Tatarelli. Čestitke. Never do. Hvala, Vore. John. Postopkovno vprašanje. John. Uh, v glasovalnem seznamu pri točki, v kateri smo glasovali, je precej opomp v italijanščini. Moja italijanščina ni prav dobra, vendar pa o 82. je govora o kosti ala speze. In zdaj ne vem, ali je to pomeni, upam, da bomo imeli veliko kave. Ok. Yeah, there is, there is proposal. Torej, imamo predlog za kavo. Da, da, poskrbeli bomo za to. Tako, naslednja točka na našem dnevnem redu. Še sporočilo, preden začnemo z glasovanjem. Torej, imamo zadnjo različico in možno je, da kdo izmed vas tega nima. Torej, kar se predloga spremembe 72 tiče, Satu Hasi, tukaj gre za manjšo spremembo. Gre za člen 16. prvi odstavek, in potem relevantni del prvega odstavka. In potem imamo ena a novo. To smo potem pomaknili nekoliko nazaj, tik pred predlog sprembe 73 gospoda Hedžija. Torej, rad bi prosil kolego im reči, bija, če lahko kar neposredno pridemo na glasovanje. Rad bi si odpočil, vendar pa mi tega ne dovolite. Torej, veliko bolje bi bilo, če bi prišli na glasovanje. Rad bi začel s predlogom sprembe 9, Kramer Weisgerber gre za to, da bi zavrnili predlog. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 1 za proti vzdržani preverimo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 27 proti, zavrnjeno. kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 13 za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo, konec glasovanja. 41 za, 11 proti, sprejeto z veliko večino. Predlog spremembe 40 folijeta za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 44 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Naslednji tri je brezpredmetni. 48 za. Proti vzdržani zavrnjeno, 49 za, proti vzdržani zavrnjeno, 51 za, proti vzdržani zavrnjeno. Naslednji je brezpredmeten. Ne, glasujemo, se opravičujem, Anders. 50 za, proti vzdržani sprejeto. 55 in 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja dva sta brezpredmetna, 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani vzdržani. Preverjamo elektronsko, 67, glasujemo. Konec glasovanja, 43 za, 12 proti, veliko večino sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 ustrezni del za, proti, vzdržani sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, tudi naslednji, torej naslednja dva sta brezpredmetna. Hitre 18, ustrezni del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. sedem ustrezni del poročevalca. Glasujemo. Sedem ustrezni del za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 ustrezni del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 in ITRE 19, identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. Devetinsedemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave. Predlog spremembe dve. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 14. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ITRE 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 24. Konec glasovanja. 50 za, 5 proti torej, popolnoma drugačne razmere. Itre 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 33. Predloga sem bil 38 in ITRE 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 10 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. ITRE 10, glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 30 proti, zavrnjeno hitra 11 za proti tudi to bomo preverili hitra 11 glasujemo konec glasovanja 41 za 14 proti z veliko večino sprejeto predlog spremembe 5 za proti vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa osnutek poročila, kot je bilo spremenjeno, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 45 za, 4 proti, 3 vzdržani. In sedaj še osnutek zakonodajne uredbe, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 46 za, 5 proti, 3 vzdržani. Čestitke poročevalcu Imre Čibiju.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 So, my dear colleagues. Tako, spoštovani kolegi. Vem, da ste utrujeni. Tudi sam sem. Vendar pa prehajamo na točko 15. Gre za dajanje v promet biocidnih pripravkov. Poročevalka je Dacijana Oktavija Sarbu. in sedaj jo sprašujem, ali lahko glasujemo v svežnju. Hvala lepa. Hvala lepa. Samo ena izjema je. Torej, samo o enem predlogu spremembe moramo glasovati ločeno. Tako, glasujemo o svežnju. Kdo je za? Proti? Vzdržani? z veliko večino sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. In še predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, z veliko večino sprejeto. Tako, sedaj osnutek poročila, kot je bil spremenjen, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 52 za, nihče proti, nihče vzdržan in sedaj še osnutek zakonodajne uredbe, elektronsko glasovanje. Čakamo, da boste vsi glasovali. 51 za, nihče proti, nihče vzdržan. Čestitke poročevalki Sarbu. Tako. Oporočilo Šnerhard bomo glasovali popovdne, tako smo se odločili. Tako da sedaj prehajamo na poročilo gospoda Palecki sa. Guido, prossimo. La comunicazione di cui mi scuso, siccome c'è stato un errore nella compilazione della lista. Na kratko bi rad povedal, imeli smo težave pri socialističnem glasovanju seznamu pri številkah. Smo pa za predlog spremembe 222, če je koga napaka zavedla. Torej smo za predlog spremembe 222. Okay, thank you very much. If I understand it's information for the social... Torej, to je bilo obvestilo za socialiste. To je bila napaka v vašem glasovalnem seznamu. Tako, torej. Prosil, oziroma sprašujem, poročevalca Parijskica, če lahko začnemo kar z glasovanjem. Da, hvala lepa. Tako začenjamo. Predlog spremembe 69, glasovanje po delih, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 27 za, 20 proti, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako preverjamo. Konec glasovanja. 30 za, 17 proti, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 je identični, 71, 72 in 73 za. O, se upravičujem, pravi predsednik. Postane, postali so brezpredmetni. 74, kartika Liotard, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preveril bom 74, gospod Jotar, elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 29 proti, z veliko večino zavrnjeno. 77 Brajer, ustni predlog spremembe za postopkovno vprašanje avtorice. Please. Nasprotujem ustnemu predlogu spremembe. Okay, okay, no, no, no problem. I, I have to put it to the vote with our oral amendment. Prav, torej bomo sedaj glasovali brez ustnega predloga spremembe. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 Anne Ferreira z ustnim predlogom spremembe za. proti. Preverjamo elektronsko. Gre za postopkovno vprašanje. Tudi temu ustnemu predlogu spremembe nasprotujem. Ok, so, so, uh, yeah. There is objection to oral amendment. Torej, ogovarjate ustnemu predlogu spremembe, gre tudi v tretjem primeru za ogovor. To lahko poveste že sedaj, ker je sicer zelo zapleteno. Torej, v vseh treh bomo glasovali brez ustnega predloga. Sedaj 76 brez za, proti, zavrnjeno 75 brez ustnega predloga spremembe za, proti. Preverimo elektronsko. 75. Konec glasovanja. 22 za, 25 proti, zavrnjeno. 78 dojl za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. Evžel dojl, 78. Konec glasovanja. 19 za, 30 proti, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81, preverjamo 79. Džula Heki, glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 24 proti. Sprejeto. Hvala lepa. 81 Ferrera za, proti. Vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, vendar pa preverjamo elektronsko. 81. Konec glasovanja. 14 za, 33 proti, torej z veliko večino zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, ne dvigujete rok, preverjamo elektronsko. 80, glasujemo. Konec glasovanja. 37 za, 9 proti, 3 vzdržani, z veliko večino sprejeto. 4 identični, 85, 83, 84 in 82 za. Proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja 22 za, 26 proti, zavrnjeno. Tri je identični 86, 87, 88 za. Proti. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. konec glasovanja. 35 za, 15 proti, z veliko večino sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 je identični, 90, 91 in 92 za, proti, mislim, da zavrnjeno, vendar pa preverjamo. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 26 proti. Prav sem imel zavrnjeno. Štiriindevetdeset, hedži. Aha, to je bil še ta svežen, pravi predsednik, čeprav tega nisem povedal. Torej, zavrnjeno. Tako da sedaj 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo elektronsko, da je 93, glasujemo. popolnoma drugačen rezultat. Prav torej, konec glasovanja. 23 za, 30 proti, zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 98 za, proti, proti, vzdržanje zavrnjeno, 104 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, od 100 do 103 za, proti, vzdržanje sprejeto, 99 hedži za, proti, vzdržani sprejeto, 105 za, proti vzdržani sprejeto, preverjamo 105. Konec glasovanja. 30 za, 22 proti, sprejeto. Naslednji, naslednja dva sta brezpredmetna, 107 Ferreira za proti vzdržani zavrnjeno, 109 za proti vzdržani zavrnjeno in sedaj kar nekaj identičnih od 110 do 113 za proti vzdržani sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. 115. Brajer za proti. Vzdržani sprejeto. Preverjamo 115. Elektronsko glasovanje. Začenjamo. Konec glasovanja. 38 za, 17 proti, z veliko večino sprejeto. 116 Fener za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117 Zoma za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo. 118. Konec glasovanja. 26 za, 22 proti. Sprejeto. 3 je identični. 119, 120 in 121 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. 122. Brajer za. Proti. Preverjamo elektronsko. 122. Konec glasovanja. 25 za, 30 proti, zavrnjeno. 131 za, proti, sprejeto. Naslednja dva sta brezpredmetna. Tudi naslednji, tako da prehajamo na 125, Ferreira, glasovanje po delih, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, preverjamo, drugi del, elektronsko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja, 19 za, 36 proti, zavrnjeno, 126 za, proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 32 proti. Zavrnjeno. 127 za, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 128 in 129 identična za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo 128 in 129. Konec glasovanja. 30 za, 21 proti, veliko večino sprejeto. Sedaj pa tri identični, od 132 do 134 za, proti, zdržani, sprejeto. 136 za, proti, preverjamo, 136. Konec glasovanja. 18 za, 35 proti, zavrnjeno. 137 čibi za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 identični, 139, 140 in 141 za. Proti. Vzdržani. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 28 proti. Zavrnjeno. Trije identični, 143 do 145 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 20 za, 35 proti, zavrnjeno. 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 147 za, proti, vzdržani sprejeto, 148 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 150 za, proti, vzdržani sprejeto, 149 za, proti, Preverjamo elektronsko. 149, glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 37 proti, zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152. Fjellner z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto, 153 za, proti, preverjamo elektronsko, 153 konec glasovanja. 37 za, 19 proti, z veliko večino sprejeto. 154 za, proti, preverjamo. 154. Konec glasovanja. 30 za 26 proti sprejeto. 3 je identični, 155 do 157 za proti vzdržani, zavrnjeno. Naslednji je brezpredmeten. Se upravičujem, pravi predsednik. Moramo glasovati. 158. Fjellner Zoma za proti vzdržani, zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 162, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujemo konec glasovanja. 30 za, 24 proti, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 163 za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, sprejeto. 164 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 165 za, proti preverjamo, elektronsko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. 19 za, 35 proti, zavrnjeno 168 za, proti, vzdržani, sprejeto. 169 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 identična, 171 in 172 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 173. Želite preveriti prejšnja dva? Prav. Preverimo 171 in 172. Konec glasovanja. 31 za, 25 proti. Prav ste imeli. Sprejeto. 173 je brezpredmeten, tako da sedaj glasujemo o 174 in 175, dveh identičnih, za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 34 proti, zavrnjeno. 176 za, proti, vzdržani, sprejeto. 177 za, proti, vzdržani, sprejeto. 178 in 79 odpadeta, prespredmetna, 180 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. naslednja dva tudi brezpredmetna. 183 za, proti, vzdržani, sprejeto. 184 za, proti, vzdržani, sprejeto. 185 za, proti, vzdržani, sprejeto. 187 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Preverjamo 187. Renate Zoma. Preverjamo. Konec glasovanja. 28 za, 27 proti, prav sem imel. 188 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 189 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 191 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 192 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 193 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 194 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. 194, gospa Krupa, konec glasovanja. 20 za, 38 proti, zavrnjeno. 199 za proti vzdržani zavrnjeno. 195 za proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 195. Glasujemo. Konec glasovanja. 34 za, 21 proti, sprejeto z veliko večino. Dva identična. Glasujemo. 196 in 197 za, proti. Preverjamo elektronsko. konec glasovanja. 36 za, 21 proti, sprejeto. 200 za, proti, 200, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 33 za, 24 proti, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 202 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 203 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 je identični od 204 do 206 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, sedaj pa dva identična, 211 in 212. Za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, glasujemo. En socialistični glas je preveč. En socialist preveč, tako se da je zelo prav. 28 za, 28 proti, zavrnjeno. Dvesto devet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 310 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, 210, glasujemo. Konec glasovanja, 30 za, 27 proti, sprejeto. naslednji je brezpredmeten. 208 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 214 in 215 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 214, 215 elektronsko. Konec glasovanja. 18 za, 38 proti, zavrnjeno. Sedaj pa v treh identičnih, 216 do 218 za, proti, moramo preveriti. Torej, preverimo 216, 217 in 218. Tri identične. Konec glasovanja 26 za, 33 proti, zavrnjeno. Yeah. Torej. Nadaljujemo. 221, če se ne motim, za, proti. Preverjamo elektronsko 221. konec glasovanja. 22 za, 36 proti, zavrnjeno. 219 za, proti, nikoli še niso bile politične skupine tako razdeljene, tako drugačnega mnenja. Torej, preverjamo 219 elektronsko. To je predlog spremembe kartike Tamare Liota. Konec glasovanja. 25 za, 33 proti, zavrnjeno. 220 Ferreira za, proti vzdržani, preverjamo elektronsko, glasujemo. 220. Konec glasovanja. 25 za, 32 proti, tudi zavrnjeno. 222. za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitke Ani Weisgerber. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 228 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako dva identična sedaj, 224 in 225. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Še dva identična, 226 in 227. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 229. Fjellner z ustnim predlogom spremembe. Za proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, 229. Torej tudi brez ustnega predloga spremembe, saj smo imeli ugovor. Glasujemo torej brez ustnega predloga spremembe. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 20 za, 36 proti, zavrnjeno. 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 231 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Prosim za mir zelo težko je delati v tem hrupu. Proti. Preverjamo elektronsko. Predlog smem B1. Konec glasovanja. 48 za, 10 proti, z veliko večino sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti vzdržani sprejeto, 3 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 5 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 4 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani preverimo elektronsko, Predlog zmenbe 8, preverjamo. Konec glasovanja. 41 za, 18 proti, sprejeto. Naslednja dva sta brezpredmetna. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 je identični 10, 11, 12 za, proti, vzdržani, Preverjamo elektronsko. 3 je identični, 10, 11, 12. Konec glasovanja. 25 za, 34 proti. Zavrnemo. Trinajst hedži za proti vzdržanje preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja, 21 za, 32 proti, zavrneno. Predlog spremembe 14, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 24 za, 32 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 15. za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja, 25 za, 33 proti, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. 18 hedži za proti vzdržani. Preverimo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 31 proti. Zavrnjeno. 19 za, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 20 za proti vzdržani zavrnjeno. 21 za proti vzdržani zavrnjeno. 22 za proti vzdržani zavrnjeno. 23 za proti vzdržani preverjamo. 23 za konec glasovanja. 37 za, 23 proti, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. 24. Konec glasovanja. 37 za, 20 proti, sprejeto. 25 za, proti vzdržani, sprejeto, 26 za, proti, vzdržani, preverjamo, elektronsko glasovanje, glasujemo, preverjamo 26, Uršure Krupa, konec glasovanja, 21 za, 34 proti, zavrneno. 27, Renata Zoma, za, proti, vzdržani, zavrneno. 28, Uršula Krupa, za, proti, vzdržani, sprejeto. Devetindvajset za proti vzdržani. Preverjamo elektronsko 29. Konec glasovanja 32 za, 25 proti, sprejeto. 30 zoma za, proti. Sprejeto. Bolje je, da preverimo. 30. Za, oprostite, pravi predsednik, glasujemo. Konec glasovanja, 36 za, 21 proti, sprejeto, 31 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. 21 za, 30 proti, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 identični, 35, 36, 37, 4 identični, pravi predsednik, 38 tudi za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko preverjamo štiri identične, od 35 do 38. Konec glasovanja. 26 za, 30 proti zavrnjeno. Zavrnjeno. Ah, 26. Ah, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, it will, I, I... A, se upravičujem, pravi predsednik. Torej, 26 proti 31 zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. 25 za, 27 proti, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva identična, 40 in 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. 42, Brajer, glasujemo. Konec glasovanja. 34 za, 21 proti, sprejeto. 43 za, proti, zdržani, sprejeto. 44 za, proti, zdržani, preverjamo. 44 za, proti, zdržani. Konec glasovanja. 27 za, 29 proti, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani. Mislim, da je enak rezultat. Posajno preverjamo. Preverjamo 4, oprostite, 45. Konec glasovanja. 26 za, 30 proti, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 47 in 48 za, pa tudi 49. Torej, trije identični. od 47 do 49. Za proti vzdržani mislim, da je sprejeto, vendar pa preverjamo. Konec glasovanja. 35 za, 21 proti sprejeto. Prednji je brezpredmeten. 51. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Naslednji je brezpredmeten. 54. Za. Proti. Vzdržani. Preverjamo elektronsko. 54. Heđi. Konec glasovanja. 27 za, 30 proti, zavrnjeno. Triinpetdeset, Brajer, za, proti, vzdržani, enak izid, pa vseeno preverjamo. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 31 proti, zavrnjeno. 4 identični od 55 do 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, za proti, vzdržani, Preverjamo, mislim, da je sprejeto, vendar pa vseeno preverjamo. 59, glasujemo. Konec glasovanja. 35 za, 20 proti, sprejeto. 4 identični od 60 do 63. Za, proti, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 26 za, 30 proti, zavrnjeno. Dva identična, 65 in 66 za, proti. Mislim, da sprejeto, vendar pa preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 41 za, 14 proti in z veliko večino sprejeto. Naslednji je brezpredmeten in sedaj še zadnji, 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako. Sedaj pa še končno glasovanje o osnutku poročila, kot je bil spremenjen elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 29 proti. Osnutek poročila je bil zavrnjen.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 Sedaj imamo na sporedu pomembno točko. To je dodana točka 17a. Gre za komitologijo o lučeh. o žarnicah. In tukaj imate pred sabo tudi dokument, ki smo ga razdelili. O tem pa bomo čisto enostavno glasovali, če bi pa ima postopkovno vprašanje. Prosim bi, če bi najprej glasovali o poročilu Sonika. Samo pet predlogov sprememb imamo. No Žal nimam razloga, da bi spremenil dnevni red. Torej, gre za enotno glasovanje o predlogu gospoda Kramerja. Še eno postopkovno vprašanje. Eh, Kot sem napovedala včeraj, bo moja skupina prosila za poimensko glasovanje. Okay, I would like to, I would like to call if, if Greens has... Torej, tretjino odbora, 17 poslancev potrebujejo zeleni, da bi glasovali po imensko. Vstati morate, da vas bomo prišteli. Eins, zwei, 14, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yeah, more See, yeah. than 17. More than yeah, yeah, we have, we have 17. Torej, imamo več kot 17 poslancev, ki so ostali. Mislim, da je predlog jasen, ni ga potrebno prebrati. Aha, samo jaz ga nimam pred sabo. No, glasujemo o osnutku resolucije poimensko. Glasujemo. One socialist too many. En socialist preveč. Fine. <laughs> Okay. Okay. Have you all voted? Now it's okay. Now it Tako, sedaj se lepo in prav. Konec glasovanja. 14 za, 44 proti. Z veliko večino zavrnjeno. Hvala lepa. Tako. Sedaj pa prehajamo na točko 19 na našem dnevnem redu. And I would like to ask Bogus In Bogoslava Sonika bi prašal, če je mogoče, da gremo kar na glasovanje. Ste za to? Prav. Pripravite glasovalni seznam in Začeli bomo. Z glasovanjem o predlaganem predlogu spremembe Karla Šlitene. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. Prvi predlog spremembe. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Kdo je za? proti. Vzdržani, sprejeto. Številka 5. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. Uvodna, uvodna izjava 5. Predlog spremembe 2. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Osnutek mnenja v celoti. Glasujemo elektronsko. Začetek glasovanja. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 43 za, nihče ni proti, nihče se ni vzdržal. Čestitamo, čestitamo Bogoslavu Soniku. Dragi kolegi, prosim, samo še nekaj trenutkov. Najlepša hvala. To je bilo težavno do povdne s tem glasovanjem, to je tudi zadnja točka na eh, dopovdanskem dnevnem redu. Danes popovdne nam ostaja še eno glasovanje, kajti preskočili smo, če se ne motim, glasovanje o točki 16. Zato vas vabim, da pridete popovdne, začeli bomo ob treh.